Dragi kolegi, menim, da naj ne bi več eh, čakali. Vem, da so še tisti, ki bi se nam želeli pridružiti. Sedaj eh, bi vas želela pozdraviti na tem skupnem sestanku odbora za regionalni razvoj Evropskega parlamenta in Komisije za teritorijalno kohezijsko politiko odbora regij, gospod Marek Vožnjak, predsednik Koterja in jaz bova skupaj predsedovala. Letos eh, smo se odločili, da bomo na skupnem sestanku obdelali štiri vprašanja, ki so glavne ovire nove ga okvira, regulativnega zakonodajnega okvira za kohezijsko politiko, gre za partnerstvo, za upravljanje, večni vojsko upravljanje. Kot drugo bomo obravnavali eh, koncentracijo, tretje teritorijalno razsežnost kohezijske politike in eh, štiri kot četrto, strateški okvir, ki nam bo pomagal bolje organizirati kohezijsko politiko eh, v času, ki je pred nami. Mm, dovolite mi, da ponovim nekaj in sicer, da poteka naš sestanek eh, v zelo kritičnem času, eh, ki je ključen za Evropski parlament, sedaj potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in svetom na področju regulativnega okvira prihodnje kohezijske politike kot parlament. Prav tako sodelujemo z institucijo, ki podaja mnenje in ki lahko tudi poda veto na večletni finančni okvir. In ta dva rokava udeležbe, na podlagi katere sodelujemo, bodo odločilnega pomena pri oblikovanju prihodnje kohezijske politike. V zgodovini evropskih integracij smo sedaj v takšnem položaju, ki nam omogoča, da sprejmemo na sebe več odgovornosti za prihodnjo politiko delujemo v okviru običajne zakonodajnega postopka. To pa pomeni, da je parlament eh, ima enak mandat in ulogo kot svet v postopku soodločanja in eh, Evropski parlament eh, bo omogočil, da se ta politika ne razvodeni. Izziv, ki je pred nami, je izrednega pomena za nas. Lahko si predstavljate, da eh, kot parlamentarci in tukaj odbor regiji nas tudi razsvetljuje, smo skupaj z odborom dobri interni partnerji, eh, kar je zelo eh, pomembna eh, značilnost tako demokratske legitimnosti te politike, kot tudi pomembna za učinkovitost kohezijske politike. Prav tako podpiramo prožnost, fleksibilnost, ki bo omogočila eh, prenos eh, ciljev 2020, ki si jih je zastavila Evropa, eh, v programe, investicijske, naložbene programe, ki bodo upoštevali značilnosti mest in regij in s pomočjo takšne prožnosti bomo se lažje odzivali na tako teritorijalne potrebe kot priložnosti. In zato v zvezi s tem smo vsi za boljšo porabo sredstev in s tem smo tudi za boljši okvir kohezijske politike. Zelo na hitro v zvezi s temi eh, temami, ki smo si jih izbrali za razpravo, več ravenska ali večrevensko upravljanje. Tukaj smo za poglobljeno partnerstvo, za politiko poglobljenega partnerstva. Res je, da to partnerstvo poteka tudi v sedanjem času, vendar obstajajo tudi določene pomankljivosti pri uresničevanju tega evropskega načela uresničevanja partnerstva, zato bi želeli imeti določene varovalke, ki bi nas obvarovale eh, v prihodnje pred neuspehi uresničevanja politike partnerstva. Zato bi želeli v uredbi videti močnejšo vlogo eh, pri izvajanju te politike za lokalne organe oblasti. Gre za partnerski sporazum, ne za partnersko pogodbo. Ta partnerski sporazum nam bo omogočil lažje sodelovanje med eh, vladnimi organi in eh, eh, organi lokalne uprave pri določanju strateških usmeritev. Istočasno se bomo lahko lahko osredotočali na različnih področjih gospodarskega in socialnega življenja. Od, naj povem, da smo od samega začetka v parlamentu bili vedno za povezovanje kohezijske politike z Evropsko strategijo 2020. Želeli bi, da bi ta politika prispevala zelo konkretno in izmerljivo pri uresničevanju ciljev evropske politike za vzdržno rast, za to. Želeli bi, da se bi to zgodilo. In zgodilo se bo samo, če bodo imeli več manevrskega prostora, znotraj katerega se bodo lažje udeleževali tudi organi regionalne in lokalne uprave. Gre za teritorijalno razsežnost in v zvezi s tem predlagamo celo vrsto ukrepov, ki bodo okrepili teritorijalne mehanizme uresničevanja evropske politike. In prav zaradi tega želimo okrepiti povezave med urbano in e, podeželsko razsežnostjo in zaradi tega smo za instrumente razvojne politike in tudi smo za boljšo koordinacijo Eh, programskih politik z makrorazsežnostjo in prav tako smo za bolj okrepljeno in bolj vidno finančno teritorijalno sodelovanje posod po Evropi. In eh, še en stavek v zvezi z strateškim okvirom ki se pojavlja v tej politiki kot podporni instrument. Prvič imamo eh, določbe, eh, skupne določbe, eh, ki so nekakšno, nekakšen povezovalni element, ki omogočajo povezljivost med vsemi petimi skladi Evropskega proračuna. Tukaj tudi lahko uporabljamo različne sinergije, zato da bi vse sklade uporabili modro in pametno. Gre za elemente strateškega okvira. Toliko z moje strani za uvod, sedaj pa ima besedo gospod Marek Vožnjak, predsednik odbora Koter. Yes, and you, chair of the committee. Najlepša hvala. Zelo sem vesel, da sem lahko tukaj kot novi predsednik odbora za teritorijalno kohezijo. Spregovoril bom v polščini. Roko spotekame še s e, predstaviteljami komisij. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da se lahko sestanemo s kolegi iz odbora za regionalni razvoj. Veseli me, da smo se lahko srečali z vsemi kolegi, za katere igra kohezijska politika pomembno vlogo. To je še prav posebno pomemben trenutek, kajti pogajanja o okvirnih pogojih, še prav posebno o proračunu, tečejo in proračun bo zelo pomemben za našo prihodnost. Če proračuna za kohezijsko politiko ne bomo pripravili na ustrezen način, potem bo vsa zakonodaja, ki zadeva nas, tudi težko izvedljiva. Prihodnost kohezijske politike mora, bo morala biti popravljena in tega se bojimo, to so naši strahovi. Zato tudi odbor regij sodeluje pri pogajanjih, kajti pripričani smo, da je kohezijska politika za Evropsko unijo politika, ki ima prav poseben pomen. Radi bi okrepili tudi konkurenčnost Evrope. Zato potrebujemo močno kohezijsko politiko, prav tako pa se to izraža v strategiji Evropa 2020. Odbor Rigi je pripravil svoje mnenje o posameznih skladih. Sedaj pripravljamo še poročilo o skupnih okvirnih pogojih. Veliko čas mi je, da sem glavni poročevalec na tem področju. Upam, da bo naše mnenje sprejeto, moje mnenje sprejeto, strani odbora regij na plenarnem zasedanju novembra. Zavedamo se, da so mnenja, ki so bila pripravljena do sedaj, z naše strani nekaj, kar bomo morali popraviti. Potrebno bo strniti misli, premisleke in vsa vprašanja, ki so zaenkrat v predlogih še manjkala. Vsa ta vprašanja bomo na novo zapisali in upamo, da bomo na začetku leta, januarja, naše mnenje glede nove kohezijske politike tudi že sprejeli. Potem bomo to posredovali svetu. S kolegicami in kolegi sem se pripravil na današnje zasedanje. Poročila parlamenta in pristovnega odbora smo analizirali. Vse skupaj smo povzeli v tabeli. To tabelo imam tukaj pred sabo. 11 strani je vsega skupaj in eh, veseli me, da so naša stališča zelo podobna. Manjše razlike obstajajo, vendar pa mislim, da bomo kljub temu vsi lahko potegnili koristi iz tega, da imamo tako močnega partnerja na naši strani kot Evropski parlament. Zato sem pripričan, da bodo naši predlogi na neposreden način posredovani poročevalcem odborov ali predsedujočim odborom. Veseli nas, da ste nam prisluhnili, kot sem dejal. Pomembno je imeti odločnega, močnega partnerja med pogajanjem. Na kaj bi vas rad upozoril? Odbor regij. To je seveda samo po sebi umevno, je organ, za katerega je kohezijska politika ključnega pomena. Nihče v odboru regij ni skušal nakazati, da bi želel znižanje sredstev na tem področju. Seveda je to povezano tudi s tem, da imajo vse regije v Evropi pravico, da se razvijajo še naprej in zato je kohezijska politika tako pomembna. Zato podpiramo tudi regije, ki so v tako imenovanem prehodnem obdobju, ki so se lani razvile in kjer je BDP na prebivalca nekoliko nad 75 odstotki, med 75 in 90 odstotki poprečja Unije. Vemo pa tudi, da moramo tudi te regije še naprej finančno podpirati. Ne sme se zgoditi, da bi dosežen uspeh vodil do tega, da bi te regije dobile manj podpore. Prav tako pomembno, to je skoraj že tradicija odbora regije, je, da se seveda zauzemamo tudi za upravljanje na več ravneh. Nedavno smo na seji komisije Koter sprejeli kodeks obnašanja. Ta kodeks bomo predstavili na plenarnem zasedanju odbora regij in o njem tudi glasovali. Pomembno je upozoriti na to, da je naš glas, glas odbora regij pomemben. Pomembno je, da se nas sliši v celotnem zakonodajnem mandatu in v vseh zakonodajnih postopkih. Prav tako pomembna je za nas strategija Evropa 2020. Vemo, da je pomembna tema usredotočene na specifične teme, še prav posebno, ko gre za podarjevanje sredstev. Kompromis bo treba najti, po drugi strani pa moramo pokazati določeno prožnost pri izvedbi projektov in programov v regijah samih. Tudi sam vodim regijo, eno od regij. In za nas je pomembno, da se na tem področju kaj naredi. Veliko je regij v Evropi, potrebujemo določeno prožnost, zato da se bomo lahko prilagodili zahtevam prihodnosti. Programi morajo biti prilagojeni našim specifikam našim posebnostim, samo tako bomo lahko ohranili naše konkurenčne prednosti. Ne smemo imeti preveč togega modela. Mnenje odbora regij je zelo jasno, ko gre za makroekonomske elemente. Še prav posebno pri povezovanju kohezije s stabilnostjo in rastjo, s paktom za stabilnost in rast. Bojimo se, da bi pretesna navezava na makroekonomske elemente lahko vodila do tega, da bi priporočila šla v določeni smeri in da bi tisti, ki potem izvajajo programe, ne imeli možnosti se razvijati kot bi si želeli. Pretesna povezava po našem mnenju ni koristna. Pričakujemo tudi določeno stabilnost postopka načrtovanja, še prav posebno upamo, da se bo gospodarski položaj pri pripravah programov tudi upošteval. Evropski semester je pomemben, če se bo preveč osredotočal eh, na poenotenje, bo to težava za nas. Nimamo gotovosti glede načrtovanja. Takrat je ne bi imeli, če bi se to zgodilo in zato bi bilo zelo, zelo težavno v tem nestabilnem položaju uspešno in učinkovito delovati. smo pa tudi proti sistemu nagrajevanja za to, če kdo ustvarja izvedene rezerve. Mnenja smo, da bi lahko ta sistem vodil do tega, da bi se potem drugače opredeljevali cilji, da bi bili nižji in bi potem tako umetno ustvarjali rezerve. Zato smo na tem področju tudi zelo skeptični. Za zaključek poenostavitev. Gotovo je to tudi pomembno in sicer z vidika organa, ki skrbi za izvedbo programov. Za tak organ je ključnega pomena, da poenostavimo postopke. O tem se veliko govori, vendar pa postopki so vedno bolj zapleteni, vedno težavnejši. Domneva se namreč, da bodo kompleksna pravila vodila do tega, da se slabih praks ne bo več uporabljalo. Vendar pa tudi pri zelo natančni formulaciji postopka se lahko vedno znova zgodi, da je izvedba težavnejša lahko bi to formuliral tudi nekoliko drugače. Postopke moramo poenostaviti in pomembni so končni rezultati, spoštovane gospe in gospodje. Veliko je tukaj tudi predstavnik odbora regij, tistih, ki so pripravljali mnenja. Mislim, da bomo lahko odgovarjali na vaše vprašanja, če boste imeli kakšne pomisleke. Moji cenjeni kolegi in kolegice so vam na razpolago, da vam odgovorijo, če bo to potrebno. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pravzaprav začenjamo povspenjanje eh, tisti težji del. Imamo celo vrsto tem, predlagam, eh, da obravnavamo najprej vprašanje upravljanja na več ravneh in potem vprašanje, kodeksa vedenja. Predlagam, da bi zbrali tri do štiri vprašanja z vaše strani in potem podamo odgovore strani poslancev Evropskega parlamenta in članov komisije Koter. Še posebej, ko gre za naše zunanje goste, naj povem, da bi bila zelo vesela, če bi zastavljali vprašanje. Naj povem, da tisti, ki boste zastavljali vprašanje, da to storite v okviru ene minute. In v zvezi s tem nas tudi obvestite o tem, kdo ste in odkot prihajate. Začnimo z vprašanji na področju upravljanja na več ravneh, partnerstva in kodeksa vedenja. Ali morda kdo želi zastaviti vprašanje na tem področju? Vidimo Jana Nilsna, evropskega parlamentarca, ki bi želel zastaviti to vprašanje. V švedščini bom vprašal. Poznam eh, Koter eh, komisijo. In nekaj, kar je zelo pomembno za naše partnerstvo med eh, Koterjem in eh, Evropskim parlamentom, naj povem, da bi to partnerstvo Evropski parlament želel celo poglobiti. Vemo, da je veliko takšnih, ki ne marajo takšnega načela, kajti gre za decentralizacijo oblasti. Kako kako aktiven je odbor regij z vplivanjem na vladne organe, kaj ti načelo partnerstva je izjemnega pomena v zvezi s tem. Želela bi sprati vsa vprašanja v zvezi z tem področjem. Še kdo želi zastaviti vprašanje v zvezi s tem področjem? Da, prosim. ga nju delam za nizozemsko organizacijo, stanovansko organizacijo. Ali bomo te informacije uporabili tudi za dobička nosne organizacije, če pogledam mojo državo nizozemsko, želimo uporabiti te ta denarna sredstva za razvoj sektorjev na najvišji ravni. Želeli bi pa uravnovesiti te interese tudi z neprofitnimi področji, kot naprimer socialna stanovanja in eh, kakšna naj bi bila uloga komisije na področju partnerskih sporazumov. Ali se morda še vprašanje ali komentarji? Evropski parlament, gospe in gospodje, spregovoril bom v svojem maternem jeziku. Rad bi poprašal predstavnike odbora regij, ali so pripravljeni na višjo raven sodelovanja. V trialogu se namreč ukvarjamo s partnerskimi pogodbami in za prihodnost bo to pomenilo, da bodo predstavniki odbora regij, predstavniki regij in lokalnih oblasti sodelovali tudi pri pogajanjih z vladami. Že imate ekipe in pripravljene prednostne naloge za to, da bodo ta pogajanja potekala tudi hitro in očekovito. Hvala lepa. Ali so morda še komentarje ali vprašanja? Lahko še eno vprašanje sestavite? Ja, hvala eh, za besedo. Eh, zdaj, ko poslušamo eh, to razpravo, ko govorimo o partnerstvu, imamo občutek, da poteka razprava približno na treh nivojih, na regionalnem, nacionalnem in pa recimo evropskem nivoju. No, in v teh eh, izjemno zahtevnih časih, ko se pogovarjamo v posameznih državah znotraj tega na eh, relaciji regionalno, lokalno in pa nacionalno, se ti časi eh, oziroma te težave veliko krat izkoriščajo za izgovor in veliko krat prihaja do občutka, da se pravzaprav ne dogaja decentralizacija, to, kar bi želeli, ampak da se stvari ravno obratno dodatno centralizira in to je izjemno pomembno. In eh, zato je pomembna ta relacija, se mi zdi, in je vprašanje, kako eh, na pravi način v bistvu vključiti v ta partnerski razgovor torej tudi lokalne in regionalne oblasti, da bodo eh, seveda ti vplivi nacionalnih centralizmov bistveno zmanjšane. Ker ne glede na to, da se seveda zvedamo, da se projekte izvaja na lokalni in regionalni ravni praviloma, se veliko krat to v teh razpravah pozabi. E, poskusil bom govoriti češko. Ja, se domnívam. E, Hvala lepa, izhajam iz tega, da je vprašanje, ali smo kot e, mesta regije in lokalne skupnosti pripravljeni sodelovati pri tem, potem moram reči, da če se prav spomnim, ko smo pripravljali sedanji programski načrt za sedanje programsko obdobje, da smo že takrat zahtevali vključitev lokalnih organov. Običajno pa je tako, da moramo pripraviti mnenje glede določenih dokumentov, to smo pripravili odgovori pa so bili takšni, da je to bilo potem vključeno v zakonodajo in tako je sodelovanje pravzaprav že tudi zaključeno. Sedaj pa ne govorim samo o imenu Češke. V našem interesu je, da naše prednostne naloge vključimo v zakonodajo, prednostne naloge, ki jih potrebujemo v regijah mestih. Če si ogledam razvojne programe na Češkem, potem lahko rečem sledeče. Načrte, načrti mest in regij so v 40 odstotkih pripravljeni tako, da se osredotočajo na evropska sredstva. Mislim pa, da bi bilo vse skupaj bolje pripraviti nekoliko drugače. Sicer se bomo lahko odrekli temu, kar eh, si lahko kot eh, lokalni organi, za kar si lahko kot lokalni organi prizadevamo. Kar se tiče vključevanja na različnih ravneh, pa izhajam iz tega, da nimamo podrobne metode za nacionalne reformne programe. To govorim že dolgo in zato sem, se zauzemam za to, da bi od posameznih držav članic zahtevali,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 podpredsednik eh, regije v Franciji in eh, v eh, Evropskem odboru sem predstavnik te francoske regije. Naj povem, da bi se želel osredotočiti na vprašanjih časovnice, kajti tako kot vemo, se vedno problemi skrivajo v podrobnostih pri upravljanju evropskih skladov. V zvezi s tem pa potrebujemo čas. Vem, da ste trdo delali za to, da bi lahko zagotovili ta čas eh, za nacionalne programe in za ustanavljanje partnerstev in partnerskih programov. Če začnem svojo regijo, vem, da bomo potrebovali leto. Gre za veliko regijo imamo eh, veliko eh, mestnih področji in samih mest in drugih pomembnih zadev. Če želimo vse to vključiti, potrebujemo čas za to, da pripravimo te partnerske pogodbe in pritegnemo vse deležnike. Potrebujemo tudi dovolj časa za pripravo operativnih programov, sicer bodo vse upravljali tehnokrati. In lokalni organi ne bodo udeleženi. Lahko bi še več eh, govoril, vendar ne bom se sedaj v to spuščal. Menim, da je sine qua non vprašanje časovnice. Potem bi lahko nekoga drugega eh, zaprosili iz odbora regij za komentarje ali bi morda želeli eh, pokomentirati ali tudi predstaviti stališče parlamenta. Nekaj opomb. Olbricht. Moramo se zavedati, da sedaj želimo spremeniti celotno filozofijo skladov. Ne gre za posvetovanje, gre za partnerstvo. In eh, glede na predhodnega govornika ne bo nacionalnega načrta. Eh, imeli bomo partnerske Pogodbe, kakšna je filozofija za temi pogodbami? Gre za to, da bi vsi partnerji skupaj sodelovali in pripravili dokument, ki bo okvir za celotni sistem za nadaljnih sedem let. Vemo, da bo to zelo težavno, kajti imeli bomo veliko partnerjev, vendar je to edini način. Gre, ne gre za dokument, ki ga pripravlja vlada v posvetovanju z drugimi, gre za dokument, ki ga bodo pripravili vsi partnerji skupaj in ne samo pripravili temveč tudi bo to dokument, ki ga bomo lahko spreminjali v času sedmih let. Eh, strani vseh partnerjev in eh, to načelo partnerstva, eh, če preberite ta regulativni projekt, tako kot je bilo na začetku povedano, vsi partnerji naj bi bili vključeni v upravljanje vsake in vseh faz priprave in uresničevanja. Tukaj gre za dejansko spremembo, kako bodo vsi partnerji aktivni v času celotnega procesa. Ne gre za to, da bo komisija predlagala kodeks ravnanja in da bodo lahko države članice se iznikale. Ne želi svet imeti eno schemo za eh, kodeks ravnanja za celo Evropo. Eh, komisija danes želi imeti eh, partnerske pogodbe ali partnerski sporazum skupaj z operativnimi programi v istem trenutku, zato da bi privrčevala na času. Tisto, kar pa mi predlagamo, želimo dva koraka, ki jih moramo takoj opraviti. Prvo, partnerske pogodbe in potem eh, sporazumi o schemi in ostalo Kasneje, kajti partnerske pogodbe niso nekaj, kar ureja komisija. Moramo to določiti kot nekakšen uvod ali pa kot sam del celotnega svežnja, kot uvod operativnega načrta ali kot del celotnega svežnja. Želimo, da bi to bil del svežnja. Tako kot je bilo že poudarjeno, eden od najtežavnejših problemov kot eh, bivši eh, župan ali maršal, kot to imenuje na polskem, je, da bi ustvarili partnerstvo med eh, lokalno in regionalno oblastjo in to je tudi cilj odbora regij, kajti na tem področju bomo imeli vse več partnerstev. Dege Rečo ni za regionalno politiko samo, temveč tudi za regionalno in urbano politiko. Treba je v zvezi s tem povdariti, da obstaja potreba po dejanskem partnerstvu ne samo med vlado in drugimi, temveč med vsemi med seboj. Odbor regij, ali bi želeli tudi z vaše strani kaj povedati, Mihajl Šnajder? Ja, danke, ich kann gern. Hvala lepa. Da, seveda, lahko kaj povem. Je pa to zelo kompleksna, težavna tema. Lahko bi imel celo predavanje na to temo. Gospod Nilsen, pozdravljeni, dolgo so bila kolega v komisiji Koter in sedaj sprašujete, kaj bomo storili prek držav članic, da bi izboljšali vključenost regij na ravni držav. Vrnil bi vam vprašanje, kaj ste vi na švedskem naredili na tem področju, kaj se lahko mi naučimo od vas. Seveda je zelo težavno. Vsaka država članica ima svojo strukturo. Regionalne, lokalne ravni so raznolike v posameznih državah in imajo različne načine za možnosti sprejemanja odločitev. Kar lahko mi storimo kot institucija, nekaj ni seveda v posameznih članih, je, da to temo vedno znova dajemo na dnevni red da imamo ustrezno udeležbo nižjih ravni, da govorimo o sodelovanju in partnerstvu. In to seveda počnemo kot odborigi. Naprimer, začeti moramo zelo obsežno. Pred nekaj leti smo imeli razpravo o upravljanju na več ravneh. Pripravili smo bilo knjigo na to temo. In od takrat je ta tema res vedno znova na dnevnem redu. In to se celo znanstveno obnovljava. V povezavi z Evropo 2020 smo podali zahtevo, da bi naj sklepali teritorijalne pakte v državah članicah za odrežbo regionalnih in lokalnih organov. Evropski parlament je to zahtevo tudi sprejel in v posameznih državah članicah smo tudi že dosegli napredek, vendar pa še vedno nismo tako daleč, da bi lahko dejali, da je tako, kot bi moralo biti. V povezavi z uporabo strukturnih skladov je spet isto vprašanje vključevanja lokalnih regionalnih organov in partnerstva. Tukaj so razmere po državah članicah zelo različne. Tudi tukaj lahko samo pozivamo in vedno znova vrščamo to temo na dnevni red. V Nemščini imamo lepo podobo za politiko. Politika, politika pomeni vrtanje luken v debel les. To pomeni, da pač potrebujemo veliko časa za to delo in tako pač tudi jaz gledam na politiko in na partnerstvo in upravljanje na več ravnih. S to temo se bomo še dolgo ukvarjali, vendar pa napredki že obstajajo. Najprej gre beseda gospodu Vošnjaku za komentar in potem prejdemo na drugi blok. Partnerstva, e, očišče komitet. Če se navežem na partnerstvo, Seveda, podpiramo kodeks obnašanja, imamo določene pripombe z naše strani in te smo tudi podali. Seveda je razumljivo, da obstajajo določeni pomisleki glede tega, da bomo sedaj na novo opredeljevali partnerstva. Kajti partnerstvo kot tako, kot instrument deluje. Imamo odbore za nadzor, ki delujejo na regionalni ravni in ki izvajo določeno nadzorno funkcijo v sklopu partnerstva na lokalni ravni. Torej, to že imamo. Določene vzorce ravnanja lahko predlagamo, vendar pa dobre izkušnje, dobri primeri, ki jih imamo, morajo biti tudi izkoriščeni. Prav tako sem prepričan, da moramo enostavno najti kompromis. Po eni strani imamo kodeks, ko je svet sprejel nekoliko odklonilno stališče. Do tega najti moramo kompromis in to rešiti prek kompromisa. Gospod Garnier je zastavil vprašanje glede podpore eh, velikim podjetjem. Pri temi osredotočanje smo govorili tudi o tem in smo govorili tudi o velikih podjetjih. V sklopu strategije Evropa 2020, v sklopu te strategije, bi morali velikim podjetjem v Evropi dati možnost, da odigrajo svojo vlogo. To zadeva tudi podjetja, ki svojih storitev, ki ne uporabljajo NSP-jev za svoje storitve in ki, naprimer, tvorijo tudi gospodarske grozde. To je na regionalni ravni tudi zelo pomembno. In zato morajo ta velika podjetja seveda tudi imeti možnost za to, da pridobijo evropska sredstva. Kar se tiče socialnega gospodarstva, socialne ekonomike in tudi gradne socialnih stanovanj, to je še prav posebno področje. Socialna stanovanja morajo biti podprta z naše strani. Upam, da bo v Evropskem socialnem skladu in v Evropskem skladu za regionalni razvoj dovolj sredstev, za ukrepe na tem področju. Ne smemo dopustiti, da bi tukaj nastala vrzel, kajti ta podjetja tudi seveda prispevajo k temu, da lahko zaposlujemo. Gospod Olbricht. Socialna stanovanja. To področje je popolnoma drugače urejeno v različnih državah na nizozemskem imamo eh, podjetje, ki gradi tako socialna stanovanja kot privatna, zasebna stanovanja. In zaradi tega stanovanja kot takšna niso samo problem dela eh, socialnih stanovanj, gre za vprašanje javnih naročil. Imamo zelo zanimiv primer, eh, ko je komisija se odločila, da bo določila tudi raven cene za socialna stanovanja. Šlo je za državno pomoč in ne za socialna stanovanja kot taka. Ja, v takem razu za, za to dopovedž. Hvala lepa za ta odgovor, za to dopolnilo. Sedaj pa prehajamo na drugo točko na našem dnevnem redu, osredotočanje na teme pri strukturnih skladih. Tudi tukaj vas prosimo, da postavite vprašanja, ki jih imate tako člani odbora regij, kot tudi člani Evropskega parlamenta. Prosim. Par zaprašam. Anga Mario. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, eh, Hvala lepa, predsedujoči in predsedujoča. Hvala, gospod Bošnjak ukvarjam se eh, z zunanjimi zadevami regije Galicije v tem, tej komisiji Koter. Govorimo o razvoju strategije 2020 in tematski koncentraciji. Moramo si zastaviti vprašanje, o povezavah med eh, tematsko koncentracijo in prihodnostjo kohezijske politike, kajti eh, raven koncentracije bo odvisna od različnih ciljev, ki jih imajo različne regije in kako se to odraža v strategiji 2020. In zato imam vprašanje, pravzaprav bi želel spodbuditi Evropski parlament v pogajanjih s svetom in komisijo, da bi podprli varnostno mrežo za regije, ki so opustile cilje za konvergenco. Ne govorim samo o mestnih ciljih tistih regij, ki gredo eh, od 72 do 90 odstotkov BDP-ja. Eh, tiste, ki eh, prekoračijo 75 odstotkov prvič in več ne spadajo v to kategorijo zaradi tega. Vem, da je to del predlogov komisije in tudi o tem se je odbor regije o tem pogovarjal in tudi odbor tukaj v parlamentu. Moramo jasno povedati vladam, da bo to moralo biti tako, kajti to je edini pravični način. Ne smemo kaznovati tiste ali tistih, eh, ki so dosegli cilj za konvergenco. Na kolejna pitanja. Hvala lepa. Čakamo še na naslednje vprašanje. Orfe Wikström je želel zastaviti vprašanje. Prosim. Uh, thank you, chair. Uh, my name is... Hvala, predsedujoči. Sem uh, Wikström. Prihajam iz uh, programa, spletnega programa na Finskem. Ukvarjam se tudi z uresničevanjem uh, Eh, strategije Baltskega morja. Zanima me, kako tematska eh, koncentracija v zvezi z razvojnimi programi eh, se bo izvajala v prihodnje v zvezi z makroprojekti. Če imamo različne prioritete pri različnih programih, lahko bi pri, prišli v situacijo, ko nimamo skupnih perspektiv na področju več regijske strategije. Hvala. Gospod eh, Smiti, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Želim podati naslednjo pripombo. Kot poročevalec na temo ESF, Evropskega socialnega sklada, in na temo upravljanja na več ravneh, smo imeli predlog uredbe, v katerem pa ni bilo prave uravnoteženosti med centralizacijo po eni strani in dejavnostjo regionalnih in lokalnih organov po drugi strani. Včasih so socialni partnerji in nevladne organizacije imele več koristi od tega in regionalni in lokalni organi niso več imeli veliko besede. Tudi na to je potrebno paziti, kar se tiče večravenskega upravljanja, sedaj pa eh, osredotočanje na posamezne teme, menimo, da lahko to ocenimo pozitivno. Vendar pa tukaj moramo najti še pravi način za izvajanje teh ciljev v praksi. Dziękuję bardzo. Czekam na dalsze pytania w tym bloku. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? na tem področju. Želi še kdo spregovoriti, prosim. Dragi kolegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar multianual. Dragi colegi și colegițe, radi govori o agendi za ponastavljanje večlenega finančnega okvira. To je pomemben politični cilj in pomemben izziv če želimo seveda izboljšati učinkovitost uporabe sredstev in zmanjšati upravno breme. Evropska komisija je pripravila nadzorni ukrep, nadzorni projekt in objavila tudi prvo tabelo namenjeno poenostavitvi. Ta projekt se bo nadaljeval tudi potem, ko bo uredba že sprejeta. Države članice pa naj bi k temu projektu prispevale in pripravile ukrepe za poenostavljanje. To bo eden od elementov partnerstva med komisijo in nacionalnimi vladami. Kako člani odbora regij gledajo na vlogo lokalnih organov pri tej dejavnosti poenostavljanja? Zakaj to sprašujem? V vseh državah, tudi v Romuniji, odkud sam prihajam, so voditelji v lokalnih skupnostih zelo zaskrbljeni zaradi tega vidika. Mi, člani odbora regi, menimo, da s prijetjem določb Evropskega kodeksa ravnanja privedemo do velikih učinkov. Ti so lahko pozitivni, ampak ta kodeks ravnanja moramo sprejeti s sodelovanjem lokalnih skupnosti. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi zastaviti kakšno vprašanje? Ne. Potem pa prosim na odgovore na vprašanje, kar se tiče strategije za Baltsko morje in kar se tiče uh, eh, makro regi. Gospa Hibner, prosim. No, kot verjetno veste, bo Evropski parlament vaše življenje še bolj otežil. Želimo namreč več prenosnih nalog, več možnosti za investicije v okviru teritorijalnega sodelovanja, tako da bo raznolikost še večja kot sedaj. Kako zagotoviti, da ta raznovrstnost možnosti ta raznovrstnost osredotočanja na različnih področjih, ne bo zmanjšali potencijala za sodelovanje. No, že na začetku, v začetnih fazah, lahko regije, ki želijo sodelovati znotraj makroregijskih struktur, sodelujejo. Razmišljajo lahko o tem, kako uporabljati boljša načela komplementarnosti znotraj programov sodelovanje lahko obstaja na več ravneh. Potencial je včasih lahko večji pri tistih programih, ki so komplementarni. Prava pot naprej je torej tlakovana z uporabo komplementarnih instrumentov, tako na v, v fazi partnerskih programov, programov sodelovanja in tako dalje. Mislim, da ni nobenega načina, da bi formalno zagotovili takšno sodelovanje. Nimamo namreč ločene pristojnosti v politiki, ki bi se našala na makroregionalne strukture. Ampak vse, kar smo se naučili do sedaj, nam je pokazalo, da so te vezi že nastale regionalne, lokalne skupnosti, regionalni, lokalni organi radi sodelujejo. Veliko je platform za sestajanje. Te so večje in manjše. Obstaja že človeški kapital, kapital sodelovanja. In vse to predstavlja temelje za gradnjo programov sodelovanja, regionalnih sodelov, eh, regionalnega sodelovanja kar vključujemo v strategijo. To je primer tega, kako pomemben je ta mehak, mehki del politike. Seveda je dobro, da je komisija jasna, ko se pogaja z državami članicami in ko govori o makroregionalnih strategijah biti moramo občutljivi, ko analiziramo eh, naše ukrepe, kaj lahko naredimo, da bi izboljšali sodelovanje med regijami in državami in tako dalje. Naj izkoristim to priložnost, sedaj, ko imam besedo, in odgovorim na vprašanje časovnice. Nažalost je oseba, ki je to vprašanje zastavila, že odšla, ampak časovnica, ki jo imamo v zakonodajnem okviru, ki določa vsak posamezni korak sprejemanja elementov, se navezuje na sisteme, ki so jih države članice že pripravile. Države članice so že stopile v stik s partnerji in to sodelovanje se lahko razvije v partnerske sporazume, v pogodbe. Komisija je prav tako že pripravila nekakšen skupek dokumentov, ne vem kako se imenujejo, dokumentov namenjenih posameznim državam. Mislim, da sodelovanje med komisijo in državami članicami že obstaja, prav tako obstaja sodelovanje znotraj držav članic s potencialnimi partnerji in obstoječimi partnerji, kljub temu, da uredbe še ni. In to je pomembno, če čakamo do konca samega postopka Eh, pogajanja, če čakamo do začetka projekta, potem bomo začeli s petletno zamudo. Tisti, ki danes odhajate domov, morate razumeti, da bodo institucije upravile svoje delo, okvir bo na voljo, sredstva bodo na voljo, vi morate skrbeti za projekte in programe. Vprašanje poenostavljanja. Kaj lahko naredijo lokalni organi pri poenostavljanju? Ne morete si zamisliti, koliko težav izhaja iz lokalne in regionalne ravni. Komisija mora narediti več na tem področju, parlament mora prav tako vložiti več dela v to. O tem se že pogajamo. Ampak tudi vaša dožnost je, da si pogledate, kakšno je stanje na lokalni in regionalni ravni in da zagotovite, da tam ne prihaja do težav. Zagotoviti je potrebno, da organi na lokalni ravni ne ustvarjajo novih ovir. Danes smo slišali grškega ministra, ki je dejal, da sedaj sodeluje z lokalnimi in regionalnimi organi pri poenostavitvi politike. Na ta način lahko vidite, kakšen je potencial za takšne poenostavitve. In zato je potrebno ljudi osveščati. Tudi vaša doznost je velika. Nažalost, nimamo dovolj časa za dolge izjave. Teraz to ja właśnie oddam głos pani profesor, bo mamy wymiar terytorium. Sedaj pa tudi že kar predajem. Besedo vam, gospa predsednica. Sedaj smo pri politiki teritorijalne razsežnosti. Jan je o tem že govoril. Določenih elementov smo se torej že dotaknili. Gre za sodelovanje, gre za lokalni razvoj, za urbani razvoj in tudi za nov instrument, ki ga predlaga komisija za mobilizacijo lokalne ravni in njeno vključitev v pripravo politike. Tu imamo tudi povezavo med podeželjem in urbanim okoljem in tako dalje. Veliko elementov lahko vodi k okrepitvi teritorijalne razsežnosti te politike. Vprašanja, komentarji? Gospod Oswald? Izvolite. Uh, eh, jaz jako spravodaj pro Evropsko územní spolupráci. Hvala lepa. Sem poročevalec za teritorijalno kohezijo in za teritorijalno sodelovanje mislim, da je ta teritorijalni vidik čezmejnega sodelovanja zelo pomemben. Ne gre samo za to, da skušamo slediti strategiji Evropa 2020. Ustvariti moramo pogoje za izvedbo te strategije. Če se bomo resnično osredotočili samo na teme, potem bomo govorili samo o raziskavah in razvoju, naprimer. Moramo pa govoriti naprimer tudi o gozdovih. Potrebno je torej združevati posamezna področja. Potrebno je preplesti določene pogoje med sabo. Naprimer, če govorimo o turizmu, potem moramo podpreti turizem. In tako bi rad eh, spregovoril tudi o strategiji Baltskega morja. Mislim, da je ta strategija nastala ravno zato, da bi povezali nekatere ukrepe. Tako smo vključili določena področja. Gre za teritorijalno sodelovanje. Ne diktiramo tega z vrha. Na kraju samem vse skupaj nastaja. Ta posamezna področja so seveda zelo raznolika. Če se ogledamo podonovsko strategijo, imamo revnejša, bogatejša področja, bolj turistična, manj turistična in vsako področje potrebuje drugačen pristop. Namen makrostrategij je ta, da bi tisti, ki so pripravili makrostrategijo, želeli ustvariti celoto. Na vsakem področju, vsaki pokrajini, pa moramo imeti drugačen pristop. Ta strategija mora potem torej prevzeti svojo vlogo. Ne smemo vsega preveč povezovati. Hvala, Jan Olbricht. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kratka informacijska točka, nekaj bi vam rad zaupal. Prvič. V uredbi imamo določene elemente, druge elemente pa najdemo v političnem pristopu. Kaj najdemo v političnem pristopu? To je makroregionalna strategija teritorijalna. Kar pa se tiče evropskih sredstev, sredstev za makroregionalno komponento ni. In tega se morate vsi zavedati. Ni res, da sredstev ni. Sredstva so vložena v projekt, ki ga je omenila predsedajoča. Imamo dve različni politiki v rokah dveh različnih ministrov. prvič se dogaja, da imamo skupno upravljanje, skupno planiranje. In to je omenjeno v skupnem strateškem okviru, ki ga je omenjal tudi gospod Vožnjak. In to bo tudi v samih partnerstvih. Ljudje z področja kmetijske politike in kohezijske politike bodo morali torej sodelovati. Rad bi vas torej upozoril na dejstvo, da Evropska komisija sedaj pripravlja vodnik za sodelovanje med podeželskimi in urbanimi področji. Na, naslednji sestanek, prvi sestanek na to, eh, za to področje bo v Mesu naslednji mesec, na to v Varšavi spomladi in na to morda še kakšen v Bruslju. Vodnik bo pripravljen po vseh teh sestankih in gre za vodnik posvečen sodelovanju med podeželjem in urbanim okoljem. Ta postopek torej poteka. Tretji element. 5 odstotkov E ARDF. Govorice so krožile, da bo to 5 odstotkov za mesta. Ampak dobro veste, da ne gre za 5 odstotkov za mesta. Gre za pilotni projekt, nekakšen pilotni projekt za države članice, ki morajo pripraviti program za mesta in sosede. Ampak to je program, ne projekt in temu programu je namenjenih 5 odstotkov. Drugače v operativnih programih ni takšnih omejitev. To je zgolj pilotni projekt. To so elementi, ki so izjemno pomembni. Še en komentar, če mi dovolite. Gospod Vožnjak je dejal, da so dokumenti zelo podobni v parlamentu in v odboru regije, ampak to se ni zgodilo kar tako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 Fajnen, prihajam iz Finske in sem poročevalka v odboru regi za področje te strategije. Rada bi podala nekaj komentarjev. Govorila sem o izboljšavi informacijskega toka povezanega strategijo. Kako bi lahko zagotovili večjo zavezanost partnerjev k strategiji. Potrebujemo boljše informacije in različne ukrepe za izboljšanje te strategije. Informacijski tok se mora izboljšati v državah v Balski regiji. Tako se izboljšajo tudi zaveze. Hvala. Hvala, Mikel Schneider. Ja, danke, ich würde gerne. Hvala lepa. Naj dodam nekaj splošnega. Nadaljujem tam, kjer je končal gospod Olbricht. Vtis imam, da razprava danes ni več tako pereča, ker smo v preteklosti se že zelo intenzivno pogovarjali na to temo in smo razvili skupna stališča. Rad bi se izredno zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da smo to intenzivno razpravo lahko vodili in da je toliko naših spodbud našlo mesto tudi v vaših poročilih. Sedaj seveda nekako čakamo, čakamo, kaj bo storil svet, kaj bo novembra sprejeto, glede proračuna in kakšne učinke bo to imelo na uredbe o strukturnih skladih. V zadnjih dveh letih sem veliko krat v govorih dejal, da pozdravljam, da je Lizbonska pogodba dala dodatne pristojnosti Evropskemu parlamentu v sedanjih razmerah, pa šele dobro razumem, kako prav sem imel, kako zadovoljni smo lahko, da je Evropsko, Evropski pravni red ustvaril to možnost dodatna pooblastila parlamentu. Kar se srednje ročnih finančnih načrtov tiče in kar se tiče načrtovanja kreditostrukturnih skladov, verjetno ne bomo zadovoljni svetom. Dobro je, da sedaj se odloča Evropski parlament in da je Evropski parlament partner v pogajanjih. Čisto jasno bom povedal, da se nam zdi, da je Evropski parlament zagovornik naših lokalnih in regionalnih interesov. Sodelovanje, ki smo ga imeli sedaj, veliko skupnih sestankov, ki smo jih organizirali, se je izplačalo. Upam pa tudi, da če bo moralo priti do dodatnih pogajanj med parlamentom in svetom, in teh pogajanjih bo kohezijska politika morda odigrala določeno vlogo, imamo pa tudi, tudi seveda druge tome, ki, teme, ki bodo pomembne. Upam, da bomo v teh pogajanjih torej uvideli tudi, kako pomembno je, da če pogajanja dolgo trajajo, mi nismo sposobni s 1. januarjem 2013 naših operativnih programov tudi izvesti in potem ne moremo investirati z letom 2014. Prihaja do vrzeli in verjetno to potem ne vodi do tega, da bi lahko prebrodili krizo. Zato prosim, če bo prišlo do nadaljnih pogajanj, izhajamo iz tega, da bo to potrebno, da se ta pogajanja vodijo v tej smeri. Dziękuję bardzo. Zamkniemy ten mm, blok i przejdziemy. Hvala lepa. Tako zaključujemo e, ta sklop tem. Ne, še nekdo želi, prosim. Thank you very much, uh, Van der Norms. Najlepša hvala, Van der Norms, Euromesta. Želeli bi, da odbor regij in Evropski parlament podpreta delegiranje sredstev Evropskim mestom. Veliko mest je pripravljeno na izpolnjevanje te vloge in s tem bi okrepili integrirani pristop na lokalni ravni ter okrepili tudi vidnost lasništva na Evropski ravni. To je sedaj lahko možnost za države članice ali pa bi lahko zgolj vključili mesta v sam izbirni proces, kar pa ne bi bilo dovolj. Hvala. Uh, e ja, to je del uredbe o JFRD. E Naj vam odgovorim. Odgovor ni zgolj v rokah parlamenta, ampak tudi v rokah regij vprašanje namenjanja oziroma delegiranja upravljanja. O tem ste govorili. In to je teh slavnih pet odstotkov, vsaj pet odstotkov. To ni težava povezana s projekti, ampak težava povezana s programi, s sedemletnimi programi. Prvi predlog parlamenta je bil dati pristojnosti v polni meri mestom za obdobje pe, eh, sedmih let. Ampak reakcija vlad in regij, in ne bom imenoval regij, ki so temu nasprotovale, je bila, da mesta niso pripravljena na to, da tega nočejo. Parlament torej daje možnost fakultativne odločitve, bodi si polne delegacije polne predaje pristojnosti ali pa delne predaje pristojnosti pri izbiri projektov ali pa pod, čem podobnem. Mi želimo torej ustvariti prožen sistem, ki bo državam članicam omogočal, da se odločijo, če bodo upravljanje projektov oziroma programov predali mestom ali ne. Ampak biti moramo optimistični. Pred sedmimi leti smo predlagali delegiranje pristojnosti mestom in to je bilo popolnoma zavrnjeno zaradi načela subsidijarnosti. Sedaj reakcija ni tako jasna. Imamo različne strani, ki imajo različne argumente. Napredujemo torej po korakih. Delegiranje upravljanja mestom zahteva tesno sodelovanje z regijami. Če regije vidijo, ugotovijo, da so mesta pripravljena, bomo takšen sistem razvili. Ampak zaenkrat bodo pogajanja zelo, zelo težka. Pogajanja med regijami in mesti. Zdi se mi, da bi bila tudi delna, delno predajanje eh, pristojnosti dober korak naprej. Hvala lepa. Sam bi rad kot predstavnik ene od regij se pridružil temu, kar je bilo rečeno. Torej, kar se tiče sodelovanja med regijami in mesti, je, bila, je bilo to zelo dobro za mesta. So veliko pridobila. Posredovanje določenih sredstev, to pa je razprava, ki je še odprta. Z perspektive regije bi to predstavil na tak način. Kar se tiče skupnega strateškega okvira, kot poročevalec odbora regije bi rad povedal sledeče. delegirane akte Evropske komisije smo uporabili kot podlago. Sedaj so se razmere nekoliko spremenile. Komisija se je pomaknila v naši smeri. O tem smo, se, smo imeli tesno sodelovanje z GD regijo in dogovorili smo se o sledečem. Sedaj imamo tudi prilogo k dejanskemu pravnemu aktu in to sta podprli obe strani in to je bilo dobro sprejeto. Gospod Nistva Nistanro in gospod Kirel sta tesno sodelovala pri tem. Vem, da komisija predlaga, da bo predlagala delegirane akte, ki bodo zadevale partnerske pogodbe in operativne programe. Tukaj bomo imeli določeno dvotirnost. Po eni strani bomo imeli to prilogo, po drugi strani pa dodatni dokument, dodatni, dodatno gradivo. Vendar pa mislim, da smo tukaj nekatere negotovosti odstranili, da smo to dobro izvedli. V dokumentu je sedaj govora. Uh, o dodani evropski vrednosti. Mislim, da je to dobra formulacija. Poleg tega pa imamo tudi seznam dobrih primerov. Gre za nekakšen indikativen seznam, ki daje možnost izbire. Mislim, da tudi delamo v tej smeri. Pri stikih med odborom regij in komisijo, obstaja precejšnja mera soglasja in če smem to tako izraziti, smo precej zadovoljni z rezultati. Seveda bi lahko eh, bilo sodelovanje še boljše, vendar pa kljub vsemu smo dosegli dober kompromis, kar se tiče skupnega strateškega okvirja. Prav tako pomembna je hitra, prav tako pomembno je hitro sprejetje teh pravnih aktov, čeprav bi si seveda lahko želeli, da bi se skupaj potekalo še hitreje. Smo pod eh, določenim časovnim pritiskom, nekoliko zamujamo. Ima kdo glede tega kakšno vprašanje, kakšno pripombo, nimamo več veliko časa, vendar pa nekaj časa še imamo, če ima kdo kakšno pripombo. Ne vidim. Ne vidim, tema bo tukaj poru. Ne, nihče. Ta tema je pravzaprav že bila obravnavana. A nekdo se je javil, prosim. You, um... Hvala, gospod predsedujoči. Želim, da dorečemo to temo. Sem predstavnik konvencije škotskih lokalnih skupnosti. Moj kolega je moral oditi zato, ker mora ujeti letalo. Je del regionalne skupnosti za lokalni razvoj. Lokalni razvoj in instrument za lokalni razvoj omogoča črpanje sredstev, ne zgolj strukturnih sredstev, ampak tudi regionalnih sredstev. Vemo, da se odbor regij zanima za to področje. Mislim, da bi vse to morali podpirati tudi v pogajanjih svetom. Treba je zagotoviti, da sredstva, vedno ko jih lahko, zaupamo lokalnim skupnostim, če je to mogoče, seveda. Včasih lahko tehnično to naredimo prek CLD ali pa prek lastnih sistemov. Ne gre le za mesta in druga področja, ampak tudi za opolnomočenje lokalnih skupnosti. Na ta način lahko združimo strukturne sklade in sklade za razvoj podeželja. V nekaterih primerjih bodo sredstva zelo nizka in tako bodo tudi projekti oziroma programi zelo majhni, kar pomeni, da bomo težko zagotovili ustrezen učinek. Hvala. Hvala lepa. Ne, ne. Gospoda Galvija, smo tako nekoliko obdelali, se o tem pogovorili, tudi na eh, sestanku komisije Kotar. Prepričan sem, da bomo to mnenje še obravnavali in da ga bodo upoštevali. Nimamo več veliko časa. Zato sedaj počasi zaključujemo. Sam bi se rad zahvalil za udeležbo na današnjem skupnem zasedanju. Mislim, da je pomembno na delovni ravni ohraniti in spodbujati kontakte med odborom, regiji in komisijo. Mislim, da so ti odnosi že dobri. Sodelovanje pa vodi do tega, da bodo prihodni pravni akti pripravljeni tako, da bo do vključene tudi lokalne in regionalne ravni. To, kar je bilo rečeno danes, to, kar ste povedali danes, bomo poskušali vključiti tudi v izjavo odbora regije. To bi naj pripravili do konca leta. Zato sem vam za vaše pripombe zelo hvaležen. Pripričan sem, da bomo razvili plodno sodelovanje, da ga bomo nadaljevali pravzaprav. Hvala lepa. Z moje strani se da predajam besedo predsednici. Hvala. Na kratko bi rada komentirala evro mesta. Vem, kako sem se počutila leta 2005 oziroma 2006, ko smo izgubili proti komisiji takrat in smo imeli možnosti delegiranja pristojnosti mestom za upravljanje s programi. Zakaj ne bi pripravili pilotnega projekta? Zakaj ne bi zbrali skupine mest, ki bi prevzela to odgovornost in na ta način bi videli, kakšne težave se pojavijo v tem kontekstu? No, sedaj pa ob zaključku tega sestanka želim povedati, da sem izjemno vesela v imenu odbora za generalno regionalno politiko, da smo uspeli v zadnjih nekaj letih razviti sodelovanje z odborom regij, da kolegi prihajajo k nam s svojimi osnutki dokumentov, da jih delijo z nami, da o tem govorijo z nami. S tem vplivajo na naše mišljenje in na naše delo. Najboljše mnenje, če pride prepozno, ne more narediti nobene razlike. Strinjam se s tistimi, ki ste dejali, da najboljš, tudi najboljše, eh, najboljši pravni okvir ne bo dovolj, če ne bomo poskrbeli za druge ukrepe. Ampak ne smemo pozabiti, da morate tudi vi sodelovati doma, da morate vplivati na vaše vlade, na vaše premijeje in vaše ministre. seveda niso vsi krivi, ampak dovolj je, da imamo enega, ki uporabi pravico veta. Delati je potrebno torej tudi na nacionalni ravni doma. Sedaj smo v časih, ko moramo konsolidirati nacionalne proračune, ko moramo trikrat obrniti vsak evro, preden ga investiramo. Ugotoviti moramo, kako se investira denar na regionalni in lokalni ravni. Včasih pozabljamo, da je denar, da so sredstva, ki so tam na voljo, povezana s pristojnostmi, ki jih imajo posamezni organi. Sedaj imamo priložnost, da zagotovimo večjo mero decentralizacije. Decentralizacija, ki smo jo že zagotovili v določeni meri do sedaj. Pomembno je, da tega dosežka, ki je zelo dober, ne izgubimo še veliko več lahko dosežemo, če sodelujemo z lokalno in regionalno ravnjejo, ko govorimo o evropski politiki. Prosim, da nam pomagate pri tem delu. Sedaj bi rada končala sestanek, ampak imam tudi slabo novico. Tisti, ki niste člani odbora regiji, morate hitro oditi. Nas čaka namreč veliko glasovanja in že zamujamo. Se upravičujem, da vas prosim, da tako hitro zapustite prostor. Se vidimo naslednje leto. Okay,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 Like Pričnimo z glasovanjem. I, I your, the... Koordinatori, prosim, pridružite se mi tu spredaj, da vas lahko vidim. Tako da bom lahko videla, kako boste glasovali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 Lahko prosim ustavite svoje kartice. Pričenjamo torej z glasovanjem. Čaka nas poročilo, javno naročilo naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju, to je sektorju pošnih storitev, Ramona Nikole Manesko. Predlog spreme 61. A še enkrat preverimo? Ne. Smo že preverili. Zakaj se torej pritožujete? Ne se pritoževati. Lahko prosim pričnemo. Predlog sprememe 61. Kdo je za? Proti? Mislim, da je bil zavrnjen. 62. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 63 in 64. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Na. 65. Kdo je za? Proti. Sprejet. 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Ne vem. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog sprejem je 66. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 67. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 68. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 69. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 70. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 73 in 74, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 76 in 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 78 in 79 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 9 je brezpredmeten, ne, ne, 9, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 80, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 81, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 82, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 86 in 87 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, spred. 11 za, proti vzdržani spred, 12 za, proti vzdržani spred, 13 za, proti vzdržani zavrnjen, 14 za, proti vzdržani spred, kompromis 2 za, proti vzdržani spred, 16 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Ne? Bomo preverili. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 19. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 20. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 21. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 92. Za? Proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo za, proti, vzdržati, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne? Bomo preverili predlog sprejeme 28 Miguel dvomi, tako da bomo preverili, glasujemo. sprejetje. Prav sem imela. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejet. 92 ne glasujemo. 98 ne glasujemo. 102 za, proti vzdržani zavrnjen. 103 za, proti vzdržani zavrnjen. 104 za, proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 105. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 106. Za, proti, vzdržani, sprejet. 107. Za, proti, vzdržani, sprejet. 110. Za, proti, vzdržani, sprejet. 111. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113, če ima kdo napačen volilni seznam, glasovalni seznam, glasovali bomo 113. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 114 glasujemo. 32. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 115 in 116. Kdo je za? prav sprejet je bil predlog spremembe 32, tako da ta dva postaneta brezpredna. 117 in 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 in 120 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 20 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen 122 za, proti vzdržani, zavrnjen 123 za, proti vzdržani, zavrnjen 124 za, proti vzdržani, zavrnjen 125 in 126 za, proti vzdržani, zavrnjena 35 za, proti vzdržani, spred 127 za, proti vzdržani, zavrnjen 125. 36 za, proti vzdržani, sprejet. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Devetintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Sto enaintrideset, kdo je za? proti vzdržani sprejet, 40 za, proti vzdržani sprejet, 41 za, proti vzdržani sprejet, 42 za, proti vzdržani sprejet, 132 za, proti 132 za, proti vzdržani sprejet, uvoden izjave 43 za, za proti vzdržani sprejet, 44 za, proti vzdržani sprejet, 1 za, proti vzdržani sprejet. 45 za, proti vzdržani spred. 46 za, proti vzdržani spred. 47 za, proti vzdržani spred. 48 za, proti vzdržani spred. 49 za, proti vzdržani spred. 50 za, proti vzdržani spred. 51 za, proti vzdržani spred. Kompromis 7 za, proti vzdržani spred. 54 za, proti, vzdržani spred, 55 za, prosim, vzdržani zavrnjen, 56 za, proti, vzdržani spred, 3 za, proti, vzdržani spred, 58 za, prosim, vzdržani zavrnjen, 57 za, proti, vzdržani spred, proti vzdržani spred, 59 za proti vzdržani spred, 4 za proti vzdržani spred, 60 za proti vzdržani spred. Glasujemo o mnenju z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto 32 proti 7. Sedaj pa predlog gospoda Vlasaka, mehanizem unije na področju civilne zaščite. Predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti? Se upravičujem. Kaj kažete? Za, proti, vzdržani, sprejet. 11. Kdo je za? bomo hitro preverili številko 50. Konec glasovanja. Predlog spremenjen 50 je sprejet. 11, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 51, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Bomo preverili prav. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kaj sem rekla? Zavrnjen. 52. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjen. 53. Kdo je za? Proti vzdržani. ne vem, kaj je naredila gospa Manesko. Pri 53 ne vem, kaj se je zgodilo, ena politična skupina ni bila jasna. Glasujemo torej elektronsko. Se upravičujem. 53. Konec glasovanja. Zavrnjen. Skoraj vsi so bili proti in tega nisem videla. Moj bog. 54. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. 55, kdo je za? Želite preveriti 54? Joj, joj, preverjamo. We, we, we Konec glasovanja. Sprejet. Ne z veliko večino, ampak sprejet je. 55 za. Če ne vidim koordinatorja, bom morala prišteti vse. Gospa Hismenova, kdo je za 55 še enkrat? Sprejetje. 56, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 12, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 57, kdo je za? proti vzdržani spred, 58 kdo je za, proti vzdržani spred, 59 kdo je za, proti vzdržani spred, 60 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 61 kdo je za, proti vzdržani spred, 62 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 63 za, 63 čakamo na kolege iz skupine Alde. V nasprotnem primeru. Prav. 63 še enkrat, prosim, za proti vzdržani zavrnjen, 64 za proti vzdržani zavrnjen, 65 za proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 65. Oh, rejected. Zavrnjen. 66 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 67 za je brezpredmeten, se upravičujem. Ne, 67 za, proti vzdržani spred, 68 za, proti vzdržani spred, 69 za proti vzdržani sprejet, 70 za, proti vzdržani zavrnjen, 71 za, proti vzdržani sprejet, 72 za, proti vzdržani sprejet. Preverili bomo predlog spremembe 72. Konec glasovanja. sprejetje 20 proti 19. 73 za proti vzdržani sprejet, 74 za proti vzdržani sprejet, 75 za proti vzdržani sprejet, 76 za proti vzdržani sprejet, 77 do za proti vzdržani zavrnjen, 78 za proti vzdržani zavrnjen, 79 za proti vzdržani zavrnjen proti vzdržani sprejet, 80 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 80. Sprejetje. 81 in 82, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. Potem ne bi smela glasovati. Prej mi morate povedati, se upravičujem, nepotrebno smo glasovali. Nadaljujemo s 83. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet 84 za. Prosi, proti vzdržani. Zavržen 85 za preveriti moramo 85. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 86 za. Promotiv vzdržanje. Sprejet. 87 za proti vzdržani spred, 88 za proti vzdržani spred, 89 za proti vzdržani spred, 90 za proti vzdržani spred, 91 za proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo, sem vedela, sem vedela. Če ne rečem sprijet za Marko, se potem moram preveriti vsakeč. For people are voting. Well, can we come to anything on this? Uh, Markus, I'm sorry, but it's rejected. 19. Se upravičujem, Markus, ampak zavrnjenje 20 proti 19. 92 za. Proti, vzdržani. Mislim, da je ni jasno, tako da bomo preverili 92. Um, Konec glasovanja. Zavrnjenje. 19 proti 18. 93 za, proti vzdržani zavrnjen, 94 za, proti vzdržani spred, mislim da. 95 za, proti vzdržani spred, 96 za, proti vzdržani zavrnjen, mislim da je zavrnjen, bomo preverili. Vem, da želite vedeti, kako smo glasovali. Preverili bomo 96. Zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, mislim, da je zavrnjen. Lahko pa preverimo, če želite. Prav, 99 preverjamo number is something like this, and then he votes green. So I don't know what is the. Uh, so it's adopted. 100. 100. 100. Kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen? 101. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet? 102. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet? 103. Kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen? 104. Kdo je za, proti 104 bomo preverili. Zelo natrsno. 21 proti 19 sprejet, 22 za proti vzdržani. Zavrnjen, po mojem mnenju, bomo preverili predlog spremenja 22. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjen. 20 proti 20. 105, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. Marko želi preveriti. Preverjamo 105. Zelo natesno gre tukaj. Sprejet 20 proti 19. 106. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 107. Kdo je za? Proti vzdržani. Lahko preverimo. Zdi se mi, da je jasno zavrnjeno, ampak na to si premislite, ko glasujemo elektronsko. Sprejetje z razliko enega glasu. Vidite, zelo na tesno gre. 108, kdo je za? Razlike med skupinami so se spremenile. Veliko ljudi ni tukaj, tako da ne moremo soditi kar po koordinatorjih. 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 109, kdo je za, prosi, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa 116, pravi Dagmar. Kdo je za? proti, vzdržani, mislim, da je zavrnen. Preverjamo 116. And it's rejected. Zavrnem. 117. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnem. Markus celo. Lastna skupina, tako da ne bomo preverili. Vsa proti vzdržani zavrnjen, 119 za, proti vzdržani zavrnjen, 120 za, proti vzdržani zavrnjen, 121, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 122 za, proti vzdržani zavrnjen. In sedaj v vodne izjave 24 za, proti, vzdržani, sprejet, 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen, če se ne motim, 26 za, proti, vzdržani, spred, 2, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani, spred, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti vzdržani spred 32, za proti vzdržani spred 3, za proti vzdržani spred 4, za proti vzdržani spred 33, za 34, 33, za proti vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Preverili bomo predlog s 33 še elektronsko. Yeah, no, but we don't know how many people in no, the group. No. If you know it. They don't raise hands. Uh, it's adopted. Sprejet. 20 proti 19. 34 za je brezpredmeten. Nadaljujemo s 35. Za proti vzdržani. Zavrnjen. Prosim, dve skupini proti in ena se je vzdržala. 36 za, proti vzdržani sprejet, 37 za, proti vzdržani sprejet, 38 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani zavrnjen, ampak ni bilo potrebno glasovati. 39 za proti vzdržani zavrnjen, 40 za, proti vzdržani spred, 41 za, proti vzdržani spred, 7 za, preverjamo 7. Na tesno gre. 20-20. Kako naj potem vemo? 42 za proti vzdržani spred, 43 za, proti vzdržani spred, 44 za, 44 za, proti vzdržani zavrnjen, 45 za, proti vzdržani spred, 46 za, proti vzdržani spred, 47 za, proti vzdržani spred, 8 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo predlog srnjembe 8. Thank you. Konec glasovanja. Zavrnjenje. 49. 9. 9 torej za, proti vzdržani spred, 49 za, proti vzdržani zavrnjen, 10 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Želite preveriti? Prosim, prav. Bomo preverili. Toliko krat smo preverili za Marko, za zakaj ne bi preverili tudi za skupino EKR. Potrebujemo neka mero ravnotežja. Ljudje ne glasujejo, ampak mi na to ne moremo vplivati. Konec glasovanja, spred. Sedaj glasujemo o celotnem dokumentu. Oh, Sedaj pa gospod Ugijas, da je rezultat 34 proti dvema glasovoma. Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike. Točka številka 11 na dnevnem redu. Amendment 6. Preusmeme šest. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Sedem proti vzdržani spred. Osem za. Proti vzdržani zavrnen. Devet za. Proti vzdržani spred. 35 za. Proti vzdržani spred. 36 za. Proti vzdržani spred. 37 za. Proti vzdržani spred. 12 za proti vzdržanje spred. 13 za. 13 za, torej proti vzdržani spred. 41 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo. Vsi lahko imamo nesrečo kakšen dan. No, no, no, no. Konec glasovanja, zavrnjen z enim glasom. 42 za, proti vzdržani spred, 43 za, proti vzdržani spred, 44 za, proti vzdržani spred, 46 za, proti vzdržani spred, 47 za, proti vzdržani spred, 48 je nedopust, nedopusten. 14 za, proti vzdržani sprejet. Preverjamo predlog sprememe 14. Mislim, da imate morda prav. Yeah, zavrnjen je. Prav, predlog sprememe 14 je zavrnjen. 50, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 15, kdo je za? proti vzdržani sprejet. 16 za proti vzdržani sprejet. 52 za proti vzdržani sprejet. 17 za proti vzdržani sprejet. 53 za proti vzdržani sprejet. 20. Kdo je za? Proti vzdržani. Spred uvodne izjave. Kompromis 1. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 2 je bil maknen. Kompromis 2. Za proti vzdržani. Sprejet. 24 za proti vzdržani. Sprejet. 25 za proti vzdržani. Sprejet. 26 za proti vzdržani. Sprejet. 5 za proti vzdržani. Sprejet. 27 za proti vzdržanje spred, 28 za proti vzdržanje spred, 29 za proti vzdržanje spred, 30 za proti vzdržanje spred, 33 za. Preverili bomo predlog spremembe 33. Ne vem. Konec glasovanja. Spred. 34. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Glasujemo o celotnem dokumentu. Nihče ni bil proti. Dva sta se vzdržala. Sedaj pa Katrin Grez neposredna plačila kmetom v podporni schema v okviru skupne kmetijske politike. Smo pripravljeni. 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 46. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 48. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 11. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet po mojem mnenju. Preverili bomo torej predlog spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejet. 22 proti 18. Kompromis 1, kdo je za? Proti. Preverili bomo. Težko je videti. Konec glasovanja. Zavrnjen. 15, kdo je za? 50, se upravičujem. Kompromis smo zavrnili, da, 50. Tako redko se to zgodi za, proti vzdržani, zavrnjen, 51 za, proti vzdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 16, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Želite preveriti? Prav. Kakor želite. Malce predolgo sem počakala in napadli ste me. 21 proti 19 sprejet. 17. Kdo je za? Proti. V isti situaciji smo, spet ne vem, tako da preverjamo preverjamo elektronsko. Zavrnjen. Ustni predlog spremembe 19. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe, gospod Čekerski? To je zgolj ustni predlog spremembe, tako da ne glasujemo. Ali glasujemo? Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Mislim, da je sprejet. Bomo preverili še elektronsko. Preverjamo torej predlog spremembe 19 brez ustnega predloga spremembe. Okay. No? Mm. no, people don't vote. It's finished, closed. Four votes. Uh, and it's adopted by... Sprejet z razliko enega glasu. imate težave? Dragi kolegi in kolegice, da, spregovoril bo v imenu poročevalke, gospe Grez, ki ne more biti tukaj z nami, z kar se opravičuje. Prosi, da skupina LS ne nasprotuje njenemu ustnemu predlogu spremembe. Takšen je bil tudi kompromis z gospodom Ugjesom, poročevalcem v senci. Gre za teritorijalne pakte na regionalni ravni med socialnimi in poklicnimi akteri. Gre za krepitev zelenih praks, ki upoštevajo teritorijalne značilnosti. Predlog smo dobili strani odbora Rigi. Gospa Grez pa vas prosi, da glasujete za predloge sprejem na to temo. 3 in 19. Na ta način bi dali pomemben signal, pomembno sporočilo. Na ta način bi prisluhnili teritorijalnim akterjem. Hvala. A želite glasovati še enkrat? Hvala za vašo prošnjo, ampak to ni kompromis. Glasovali smo že, tako da se ne moremo vračati. Se pa zahvaljujem za prošnjo. Predlog spremembe 18. Tukaj smo končali. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 55. Ne, ta je nedopusten. 56. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Preverili bomo predlog spremembe 22. Tesno glasovanje je zavrnjen. Štiriinšestdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, ponovno zavrnjen, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo 27. Zavrnjen 21 proti 18. Kje je 30? Nikjer ga ne najdem. Prav, 30. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Preverjamo. Zavrnjen. 32. Kdo je za? Proti vzdržani. Spet enaka situacija, zelo tesno bo preverjamo torej. Zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za proti vzdržani zavrnjen, 78 za proti vzdržani zavrnjen, 79 za proti vzdržani sprejet, se mi zdi. 85 za proti vzdržani sprejet. Uvodne izjave, kompromis 2 za proti vzdržani sprejet. 36, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Ne? Prav, bomo preverili. Oh Zmedeni ste, joj, joj. If, if here, see, Konec glasovanja. Sprejetje. Predlog sprejembe 36 je torej sprejet, 35 je brezpredmeten. Kako meni, mislite, ne mogoče? 37 za proti vzdržani, mislim, da je zavrnjen. 39 za, 39 za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3, ki ima ustni predlog spremembe, je kdo proti ustnemu predlogu spremembe. Glasujemo brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za? proti vzdržanju mislim, da je spred. Preverimo. Prav bomo preverili. And it's 20, to 19 adopted, yeah. 20 proti 19 sprejet. 42, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Preverili bomo predlog sprejembe 42. Glasujemo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 Mislim, da je 43 sprejet, ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Preverjamo, preverjamo, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet 20 proti 17. Glasujemo o celotnem dokumentu elektronsko. It's adopted, right? Yes. How ah, we calculate it?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 No, no, no, Spoštovani kolegi, zelo sem vesela, da je poročevalec o marži rešil velike težave, ki smo jih imeli, kajti veliko predlogov smo jim sedaj spoh. Tukaj ni več, vseeno bo težavno. 33 na drugi strani za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 37, glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto. Ne vidim dobro, ker EK, EKR ne dviguje rok. 40, preverjamo. Zavrnjeno. 41 za, proti. Mislim, da so razmere enake, mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno, če želite, lahko preverimo. Preverimo. 41. Mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar pa nisem prepričana. Sure. Yes, da, zavrnjeno. 68, četrta stran. Za, proti, zdržani, mislim, da je sprejeto. Preverjamo, 68, glasujemo. So, ALDE and socialists do not have the majority. Mm, depends on the no, here don't have, yeah, yeah. Ah, it's, it's by one vote rejected, yeah. Z enim glasom, glasom večine zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti. Mislim, da je sprejeto. Ne vidim dobro, ker je EKR proti. Preverjamo. Predlog spremembe 15. EKR. Vrš čas področja preglavice danes. Sprejeto. 16 za, proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto z enako večino. 19 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. To je pa tudi že konec glasovanja, tako da se zdaj glasujemo še elektronsko končno glasovanje. What, what, what is it we don't vote? Oh, I'll tell you. Which point is this?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 glasovanje vsem. Dogovorili smo se, da ne bomo glasovali o uvodni zavi 13. To je kompromisni predlog 2, 5, kompromisni predlog 5 in še 11, kompromisni predlog 9 do no-, novembra, ko bo mandat spremenjen. To, kar je sedaj bilo spremenjeno, v tej zakonodaji ni združljivo in zato moramo počakati, ali bomo novembra dosegli dogovor na to temo. Glasujemo vsem, razen o kompromisu 2, 5 in 9. Eh, Sedaj pa predajam besedo Markusu, ki bi želel nekaj povedati. Ich bin mit dem Verfahren einverstanden. Strinjam se s postopkom, da določeni členi ki bi glasovali proti nečemu, kar smo sklenili že v splošni uredbi, da o tem ne glasujemo sedaj, da to preložimo. Za zapisnik pa bi rad jasno povedal, da se vsebinsko strinjamo prek političnih skupin glede različnih točk. To bi resnično rad danes izpostavil, zato da bomo potem novembra glasovali v teh točkah, tako kot smo se o njih včeraj dogovorili. Lambert van Nistelrooy. Za zapisnik. Resnično je pomembno, da je to Markos napovedal, da se strinja, da ne glasujemo, kaj je nekaterih členov, naprimer o 11. členu. Resnično, včeraj smo imeli stike z drugimi poročevalci, gre pač za to temo, da bi se zavezali glede vsebine. Boljše je, da glasujemo, ker z eno roko opravljamo naš mandat, sicer pa bomo potem imeli novo glasovanje novembra in bomo lahko združili vse skupaj. Ne gre tudi za vprašanje tolmačenja ali pravne podlage. Vesel sem, glede tega postopka strinjam se, lahko pa izpostavim, da obstaja strinjanje glede teh členov in to bomo, temu bomo sledili pri naslednjem glasovanju. Viktor, ne bomo začenjali razprave. Ne, ne, seveda lahko potrdim, da ko bomo dosegli dogovor o spremembi mandata, uredbe o skupnih določbah, bom to v svoje poročilo o koheziji vključil tudi ta stavek, da bom popolnoma dosleden z določbami uredbe o skupnih določbah. Tako, sedaj pa lahko začnemo glasovati. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, Še enkrat 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Popremišni predlog 4 za proti vzdržajni sprejeto. 61 za proti vzdržajni sprejeto. 64 za proti vzdržajni zavrnjeno. 66 za proti vzdržajni zavrnjeno. 68 za proti vzdržajni zavrnjeno. 69 za proti vzdržajni zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O tem ne glasujemo, peti člen, tako da prehajamo na kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti vzdržani, zavrnjeno 87. Kompromisni predlog 6 je bil sprejet, tako da je to brezpredmetno. Kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Enajst za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani zavrneno, kompromisni predlog 8, Ne, o tem ne glasujemo. Da, glasujemo, pravi predsednica. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 100. Za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Сто три и сто пять skupaj. To je brezpredmetno. 107 za. 107 za, proti vzdržani zavrnjeno. 108 za, proti vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti vzdržani zavrnjeno. V 11. členu ne glasujemo. 133 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto. 134 za, proti. Preverjamo 134. Zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani sprejeto, 135 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 136 za, proti, vzdržani sprejeto, 137 za, proti, vzdržani sprejeto, 138 za, proti, vzdržani sprejeto, 139 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, 140 za, proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržanje sprejeto, 22 za, proti vzdržanje sprejeto. Ustni predlog spremembe k 23. predlogu spremembe. Je kdo proti? Ne, tako da glasujemo. Z ustni predlogom spremembe za, proti vzdržanje sprejeto. 141 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 142 za, proti vzdržajni sprejeto, 143 za, proti vzdržajni sprejeto, 144 za, proti vzdržajni sprejeto, 145 za, proti vzdržajni sprejeto, 146 za, proti vzdržajni zavrnjeno, 147 za, proti vzdržajni zavrnjeno, 148 za, proti vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti vzdržani zavrnjeno. 150 za, proti vzdržani zavrnjeno, 151 za, proti vzdržani zavrnjeno, 152 za, proti vzdržani zavrnjeno, 153 za, proti vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti vzdržani zavrnjeno. Vodne izjave 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani zavrneno, 1 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani zavrneno, 31 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 1, za, proti, vzdržani sprejeto, 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno, uvodna izjava 13, o tem ne glasujemo, tako da prehajamo na 43. 43 za, proti zdržani zavrneno 44 za proti za proti vzdržani zavrneno 45 za proti vzdržani sprejeto 46 za proti vzdržani sprejeto 47 za proti vzdržani zavrneno 48 za proti vzdržani sprejeto 49 za proti vzdržani sprejeto 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedaj pa 25 za, proti, vzdržani sprejeto in končno glasovanje novembra. Torej, danes nimamo končnega glasovanja. Končali smo z glasovanjem, vendar pa ne še s sestankom. A ne, še eno poročilo imamo. Se opravičujem, pravi predsednica. I don't have it. 15 points. So we go again, Olji Vlasak. Še eno poročilo. Oldžih Vlasak. 30 za, proti vzdržanje sprejeto. 31 za, proti vzdržanje sprejeto. 32 za, proti vzdržanje sprejeto. 33 za, proti vzdržanje sprejeto. 34 za, proti vzdržanje sprejeto. 35 za, proti vzdržanje sprejeto. 36 za, proti vzdržanje sprejeto. 37 za, proti vzdržanje sprejeto. 38 za, proti vzdržanje. Ne vidim prav dobro, preverjamo. 38. Konec glasovanja. Zavrnjeno 19 proti 19. 39 za. Proti. Vzdržani verjetno enako, pa vseeno bomo preverili 39. predlog spremembe. Da, 19-19 zavrnjeno. 40 za. Proti vzdržani, mislim, da je spet enako. 41 za, proti, vzdržani, zavrneno. 42 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 46 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti preverjamo 47 predlog spremembe, glasujemo. and it's rejected. Zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani sprejeto, 52 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za, proti vzdržani sprejeto, 54 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti. Še enkrat, kdo je za predlog spremembe 9? Proti, vzdržani, mislim, da sprejeto. 10 za, proti, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 12 za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. Vodne izjave 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti Preverjamo 20, 21. It's rejected 19 to... Zavrnjeno 19 proti 19. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sem imba ena za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Mislim, da je zavrnjeno, vendar pa preverjamo. Glasujemo. Sprejeto. Z dvema glasovama razlike. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto predlog smo imeli tri za, proti vzdržani zavrneno. Mislim, da je zavrneno, ampak bomo preverili. Tretji predlog spremembe. Glasujemo. Sprejeto. Stresno večino. Še 29. predlog spremembe. Za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. No, sprejeto.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 Gospe in gospode, nadaljujemo. Naslednja točka na našem dnevnem redu so splošne določbe o evropskih skladih ter o razveljavitvi uredbe. Soporočevalca sta Lambert van Nistelrooy in Konstance Krelj. Gospa Maconi, boste prva ali za? poročevalcem, da je najprej poročevalca, potem pa vi. Poznam vašo težavo, gospod Macuni. Vendar pa najprej stanje, glede tega področja na tem področju, strani poročevalcev, najprej dobi se Lambert, potem Konstance, potem pa vi. Imamo pa samo pol ure in zato morate biti kratki. Okay. Um, just, just... Hvala lepa, na kratko kakšen bo postopek. Mandat, kot smo ga oblikovali julija, je pred nami. Medtem pa smo po orientacijskih sestankih že pripravili trialoge in dejansko imamo sedaj trialog vsak teden, razen strasburških tednov z naše strani, smo torej temu dali prednostno nalogo in vesel sem, da smo po začetnih težavah, ko smo pač morali videti, kakšne so stališče drug drugega, da sedaj pogajalska ekipa, kolegi, ki so počevalci v senci glede splošne določbe, da nam sledijo postopno. Torej, resnično moramo te razmere spremljati. Nasplošno pa naj povem, da smo začeli s podlago za naš mandat, svet, nasplošno pa moram reči, se še ni odločil glede vseh točk, ki so v našem mandatu. Upamo, da bomo naslednjič dosegli več napredka. Najpomembnejša stvar, o kateri razpravljamo, je formulacija členov, ki podajajo natančno obeseditev opredelitev. Govorili smo o partnerskem načelu, o programskem delu. Zaenkrat torej smo dosegli določen napredek, morda smo ga pričakovali več, če sem iskren. Vendar pa naš naslednji korak bo ta, da bomo sedaj prevedli člene, glede katerih nismo glasovali julija in bomo potem pripravili glasovanje glede uvodnih izjav. Takšne so torej trenutne razmere. Ni veliko napredka, vendar pa smo razpravljali o veliko členih, zato da bi videli, če se bo premaknil svet. Mi se nismo odrekli našim splošnim načelom, tako da je nekaj kompromisov glede členov. To je splošni uvod, morda bo Konstance še kaj dodala. Some, uh, some short, uh, uh... Na kratko. Partnersko načelo. To bo eno najtežjih vprašanj o pogajanjih, kajti svet je jasno povedal, da se načeloma strinjajo z nami, vendar pa ne marajo naših predlogov. in zadeve postajajo težavne. Potem CSF, komisija je podala predlog in dejali smo, da moramo to preveriti, se o tem pogovarjati. Odprti smo za razpravo, vendar pa zaenkrat imamo samo predlog. Vse ostalo pa je Lambert že omenil. Nekaj napredka je bilo, ne pa prav veliko, ne toliko, kot bi si želeli. Ja, thank you very much. Hvala lepa za te informacije. Nekaj novih, sedaj pa gospod Maconi. Eh, Hvala lepa, gospod predsedoči, se upravičujem, da sem eh, zahtevala besedo bolj zgodaj, kajti to se je bolj eh, nanašalo na metodo kot na vsebino. Želim izraziti svojo podporo poročevalcema. Prav tako pa ju želim prositi, da naj zagotovite, da bo organizacija trialoga v skladu z dogovorom, ki smo ga dosegli na začetku. Zato, da bodo vsi poročevalci, tudi glede posameznih ured, lahko sodelovali pri trialogu in da bomo razdelevali čas po tematskih sklopih, ne po uredbah. To mislim, da je tudi v duhu predloga odbora. komisije je želela do leta 2020 neko splošno uredbo, ki bi združevala vse večje elemente izdatkov regionalnega sklada, potem pa bi ostale posamezne uredbe imeli potem. Torej, je potreba po bolj splošni odrežbi za to, da bi olajšali zadeve in da bi končni proizvod bil bolj učinkovit dvakrat sem že govorila o tem vprašanju tukaj in mislil sem, da mi je predsednica že zagotovila, da bomo nadaljevali delo tako, kot smo se dogovorili po tematskih sklopih, ne pa po uredbah. Zdaj bi želela vedeti, zakaj se je to zgodilo, zakaj se to ni zgodilo in kaj bomo storili glede tega. Da, čisto na kratko. Tudi jaz bi se rad pridružil zahtevi gospe Maconi. Bi lahko zagotovili, da bomo delovali po tematskih sklopih. To mislim, da bi, bilo veliki, bi bil veliko boljši način dela in bi lahko vsi sodelovali pri razpravi. Mislim, da bi tako bili bolj udeleženi pri tem pomembnem vprašanju. Ja. Konstance Krelj. Dank, Markus, uh... Hvala lepa, Markus. Da, res imeli smo razpravo, imeli smo pripravljalni sestanek takoj po 11. juliju. Ne vem, ali je bil to 11. ali 12. juli. In na koncu smo se dogovorili, da bomo napredovali po tematskih sklopah, sklopih, vendar pa po uredbah. In da bomo začeli splošno uredbo potem pa bodo sledile druge uredbe z njihovimi pogajalskimi ekipami. Te so bile sporočene strani predsednice Danute Hübner, o tem smo glasovali in seveda smo postili odprto in to je tudi smiselno, da če obstaja potreba potem, da pri nekaterih strokovnih, strokovnih točkah, kjer prihaja do podvajanja določenih tem, da takrat seveda predsednica odbora in eh, vodja pogajalske skupine povabi kolegice in kolege iz drugih pogajalskih ekip. Tako smo sedaj tudi začeli. Sedaj smo v drugem trialogu. Tudi drugi, mislim, da se bodo počasi pripravili. Začeli smo splošno uredbo s tematskimi sklopi, potem pa bomo nadaljevali. Lambert, ali niste vroj? Hvala lepa. Napredovati moramo na različnih ravneh. Razumem vprašanje gospe Maconi, kako bi lahko podali najboljše informacije in jih uskladili. Konstance je že povedala, da želimo pospešiti razprave in se zač začeti pogajati o posameznih uredbah. Če so me prav obvestili, že imamo dnevne rede za vse, tako da ni res, da nismo začeli s celotnim sklopom. Sedamo potem vsak svojo pot, vendar pa obstaja jasna povezava med splošno uredbo in posameznimi na tem trenutku, mislim, da je prišel do nesporazuma, da bomo govorili vsem skupaj. Ne, ne, imamo različne pogajalske ekipe in če bo potreba po informacijah, smo odprti. Morda bi lahko to zahtevali od predsednice, poročevalci. Bi tudi se lahko odločili, da je to možno ali ne. Manjše vprašanje. novembra bomo imeli sklop finančnih ured in morda bi bilo smiselno, če bi preverili tudi na strani Evropske komisije, ali bi finančno uredbo lahko potem dodajali eno po eno in bi lahko dosegli napredek in bi potem zajeli te spremembe od CSF-a. Eh, skladu za povezovanje v Evropi. Kar se finančne uredbe tiče, če predvidevamo, da bomo lahko takoj dodali ta besedila, prejeli ta besedila v finančno uredbo, ali je to dobro domneva, ali bo potrebno še kaj upraviti, morda bi komisija lahko odgovorila. Ein Moment, ich würde gerne Frau Samo trenutek, gospod Maconi bi prosil, da še enkrat pove svojega vidika, ali so odgovori po njenem mnenju zadostni, ali še vedno obstaja kakšna težava. Tudi meni se zdelo, da bomo se pogajali o tematskih slopih in da bodo potem tudi pristojni poročevalci navzočeni. Tudi sam sem dobil pritožbo v svoji skupini, zato ne deluje vedno tako, tako da moramo sedaj jasno razčistiti, ali je tako ali ne. Lahko se eh, še tako živcirate. Tukaj se pregledno ni, če nam tu ne bo uspelo, bomo v velikih težavah. Tako da sedaj resnično prosim, da spregovori še enkrat gospod Macon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne morem reči, da sem zadovoljna. Ne strinjam se, ker mislim, da bi bilo boljše, če bi delali tako, kot smo predvidevali na začetku. Da bi vključili vse strani opogajanja, vse tiste strani, ki morajo biti vključene. Kar se tiče poročanja, glede tega, kaj se dogaja, morda bi tudi tukaj morali govoriti o neustrezno izglasovanih kompromisnih predlogih. Morda tudi tu obstajajo težave. Dvakrat, ko smo govorili o organizaciji na zadnjem sestanku maja, sem posredovala in sem spraševala, ali bomo nadaljevali po tematskih sklopih in na poredbah in da, ali so mi, da, da, tako bo. Po tematskih sklopih bomo delovali, ne pa po uredbah gotovo je prišlo do nesporazuma. Ker sedaj vidim, kar je rekla gospa Kere, držim pa se svojega stališča. Uh, I, I, I... Ne želim vstopiti v razpravo, ker moram oditi čez minuto, vendar pa kratka informacija. Pogajalske ekipe za e RDF. Pogajalska ekipa še nima končnega datuma, ker datumi še niso potrjeni. Strani sveta in komisije. Prvič. Drugič imam informacijo s temni predsedojoče, gospod Hübner, da bo delo glede CPR organizirano tako, da bodo glavni poročevalci postopno povabili poročevalce iz sektorskih uredb za konkretne tematske sklope. To je moja informacija. Kot poročevalec za RDF čakam na datume to bo nekaj, kar bo potem neposredno povezano z JDF. E Če sem prav razumel, ni tendence, da bi povabili vse poročevalce na vse sestanke, vstaja pa odločitev, da se povabi nas kot poročevalce za konkretne teme, ko bomo o tem govorili. To so moje informacije. Zdaj pa čakam še na informacije poročevalcev, na katere sestanke moram priti. Toliko, hvala. Konstance Krill. Konstance Krill. Da, takšen je dogovor. Vedno, ko bodo vsebinske teme, ki zadevajo druge uredbe, bodo povabljeni tudi poročevalci. To je ta dogovor. Težava je pa v tem, da smo še vedno pri prvem težišču. In to je splošna uredba smo pri partnerskem načelu, pri kodeksu ravnanja, pri opredelitvah. Nismo še prešli prek tega. Smo pri osmem členu, mislim. In ne moramo, čeprav smo prosili svet, zapisati, kaj smo se pravzaprav že dogovorili. Niti tega besedila nimamo. Torej, ne moramo poročati več, kot je to storil Lambert prej. Res še nismo imeli priložnosti česar koli iz drugih uredb in strani drugih poročevalcev vključiti v to poročilo. Zato se strinjam s pomislekom Lamberta, da delo poteka počasi. Upam, da se bo hitrost nekoč povečala, kajti če bomo nadaljevali tako, seveda to ni odvisno samo od nas, svet je počasen. Veliko krat smo mu dali, da lahko spremenimo formulacijo sveta in komisije, vendar pa svet celo pri enostavnih zadevah, predsedstvo pri enostavnih zadevah pravi, jo to pa moram preveriti v delovni skupini sveta, ali je to še v sklopu mojega mandata. Vse skupaj je zelo togo, upamo, da se bo hitrost povečala in seveda bomo potem pristopili na vprašanje, pa bili kolegice in kolege. Ok, dan imamo diese informacijon. Dobro, toliko o tem. Gospod Maconi, ponujam vam, da si tu še izmenjamo informacije, če bodo težave, potem lahko vidimo, ali je kje je potrebno še kaj postoriti. Morda bi se lahko o tem še pogovorila. Prav. Sedaj pa dobi besedo komisija. Okay, the, the last. Just a short information. Ste na kratko, boste naro. Pogajalska ekipa glede kohezijskega sklada smo v enakem položaju. Predlagali smo že kar nekaj predlogu za trijateralne sestanke. Odgovor strani sveta še ni takoj, ko bomo dobili odgovore. Bomo začeli s trialogom, ko bomo imeli tudi datume. Pripričan sem, da nas bodo točno povabili, ko bo čas za uredbo glede splošnih določb. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste to pojasnili. Sedaj pa finančna uredba. Gospod Berkovic je tu, prosim. Uh, um, Hvala za besedo. Zelo na kratko bom povedal, gre za tehnično področje. In eh, prosim, eh, če bo to nekoliko zapleteno, da eh, to vzamete v zakup. Komisija je pripravila predlog za spremembo te uredbe, ki upošteva Eh, poglede parlamenta eh, pri končni pripravi tega vprašanja. Predlagali smo delegirane akte, ki bodo v bistvu vsebovali nekaj manj pomembnih elementov. Sedaj pa vprašanje prilagoditve, eh, ki je potrebno pri pregledu finančne uredbe. Zelo pomembno je določiti začetno točko in pri predlogu komisije za eh, skupni pregled finančnih ured je bil predlog Evropskega parlamenta in eh, komisija je pozvala parlament, eh, da spoštuje zakonodajni okvir vendar le ta ne omogoča državam članicam, da podajo svoje pobude. Parlament je prav tako pozval komisijo, da okrepi svojo ulogo nadzornika in pozval komisijo, da pripravi učinkovit mehanizem in da sprejme svojo odgovornost pri uresničevanju proračuna priporočilo vključuje tudi nekaj konkretnih predlogov, vključno eh, s čistimi finančnimi popravki. To je tisto, kar predlagamo v zvezi z arhitekturo finančnega upravljanja in eh, finančnega nadzora. Potrebujemo jasno podlago za zagotovila komisije in tukaj imamo predlog eh, računovodskega sistema, eh, ki ga komisija bodi si sprejme ali ne, zato da bi podali zagotovila za letna poročila komisije. Govorimo tudi o eh, povračilih 10 odstotkov, kar se nadomešča z začetnim financiranjem, zato da bi lahko zagotovili gotovinske tokove in da bi lahko povrnili stroške upravičencem takoj na začetku. Prav tako se osredotočamo na okrepljeni vlogi komisije kot nadzornika. Tudi po podaj jim računov, kar se potem pregleda strani računskega sodišča. Ne gre za to, da bi si prigrabili nazaj več denarja, temveč za to, da bi države članice opravile svojo nalogo korektno. Prav tako se ti sistemi odobrijo na nacionalni ravni in zato imamo predloge za imenovanje eh, kreditacijskih tlis v državah članicah in tukaj so države članice eh, odgovorne, medtem ko bo komisija nadzirala ta proces imenovanja in akreditacije. Pri tem gre za to, da je mnenje komisije naslednjo, da bi morali uporabiti vire, zato da bi ugotavljali tvegana, bolj tvegana področja in eh, ravno s tem je povezan problem ugotavljanja takšnih bolj teganih področji. Večina za te vse ni spremenila, še posebej, ko gre za cilje, ki jih želi doseči komisija v CPR, se to ni spremenilo. Določene spremembe imamo kot posledica finančne uredbe. Nakratko bi se želel na to ozreti. Če govorimo o računovodstvu in o potrjevanju tega računovodstva. Finančna uredba več ne govori o um, eh, tem, da bi bilo treba pregledati račune, govorimo samo o zadevah, eh, ki govorijo o sprejetju in ocenjevanju. Vendar ni treba veliko spreminjati v finančnem sistemu, še posebej, ko gre za deset odstotno vračilo takoj na začetku za upravičence. In pa prva sprememba, ki naj bi se zgodila, je, da je treba eh, termin akreditacija spremeniti s terminom imenovanje in eh, treba je tudi črtati sklic na akreditacijo kreditacijsko telo. In tudi nekaj zadev je podvojeno. To, kar se podvaja, treba preprosto črtati. Prav tako moramo premisliti, ali je potreba po uvedbenem procesu ali ne vendar ni treba spreminjati eh, proces imenovanja, upravljanja eh, in akreditacije teles, kakor tudi ne eh, merila, ki so potrebna za takšno imenovanje in še ne nazadnje. Po našem ni potrebno spreminjati ničesar v procesu, ki ga predlagamo, da komisija ima pravico ocene procesa imenovanja. Minimo, da gre za eh, tehnično zadevo, potrebna so določene prilagajanje, določene prilagoditve, vendar ne gre za korenite spremembe besedila in to lahko upravimo dokaj hitro. Hvala lepa. To pomeni, da imamo sedaj podlago, na kateri lahko delamo. In tudi po glasovanju plena, na plenarnem zasedanju v zvezi s prevodom v francoščino lahko pripravimo to besedilo in o njem glasujemo. In tako lahko eh, načrtujemo delo naprej. Če bo prišlo do zapletov, o tem bomo še slišali. Hvala. Ja, dan herzlichen Dank an. Hvala lepa komisiji in poročevalcem za oris trenutnega stanja. Sedaj pa prehajamo na poročilo o solidarnostnem skladu Evropske unije, njegovem izvajanju in uporabi. Gospa Feragut nas bo uvedla v to temo, prosim. Gracias. Eh, empezaré por de hacer una mención. Hvala lepa. In dovolite, da takoj na začetku omenim poplave v Valenciji, v jugovzhodnem delu Španije, v Andaluziji, kjer je več kot deset ljudi izgubilo življenje in um, utrpeli smo veliko eh, finančno škodo in eh, materialno škodo še posebej v Loka in Forto Lubrera. To so mesta v Lusi, Musi, najbrž jih poznate. Veliko človeških življenj je bilo izgubljenih in tudi velika škoda narejena šolam, kmetijam, podjetjem. In zato bi začela mojo izvajanje v zvezi s solidarnostnim skladom z izrazi podpore tem ljudem. Že deset uspešnih let je za nami. Vzpostavili smo delovanje solidarnostnega sklada leta 2002. Kot orodje je sklad bil izredno pozitiven. Vsi se strinjajo s tem in eh, izvajali smo finančno pomoč tudi v 49 primerjih smo pomagali pri naravnih nesrečah ljudem. V nekaterih primerjih je šlo za pomoč v sosednjih državah. Več kot 10 milijard evrov smo namenili za reševanje in pomoč po potresu v Akvili v Italiji in to je največji znesek, ki smo ga namenili za te namene. Solidarnostni sklad je v zadnjih desetih letih se srečal z določenimi problemi, še posebej, ko je šlo za mm, eh, priprave, za obseg pomoči, za mm, porabo pomoči in tudi eh, komisija leta 2010 predlagala določene spremembe, in določen sporazum je obstajal med parlamentom in komisijo, da bi to tudi storili. In na koncu eh, smo morali umakniti ta zakonodajni predlog. Menim, da pa sedaj smo zmožni podati izboljšave v okviru solidarnostnega sklada, še posebej po izjavi računskega sodišča leta 2008, še posebej, eh, ko gre za manjše naravne nesreče in eh, računsko sodišče je eh, kritiziralo določene zadeve pri našem skladu, še posebej, da se sklad ne odziva dovolj hitro sedaj imamo novi proces, novo uredbo in oktobra 2011 eh, smo dobili predlog komisije. Želeli smo se izogniti predhodnemu neuspehu in sedaj komisija poskuša se ukvarjati z določenimi problemi, ne pa spremeniti znesek, ki naj bi se namenil za pomoč. In Govorila sem na začetku o desetih letih uspeha, gre za sklad za solidarnost med vsemi ljudmi in regijami, ki utrpijo škodo zaradi nesreč posod po Evropi. In eh, v zvezi s tem imamo tudi pozitivno javno mnenje tudi eh, v poročilu se pravi, da včasih pride do nepotrebnih zadržkov pri izplačilu sredstev državam članicam, ki so utrpile škodo, vendar problem je v tem, da se tudi naši parlamenti morajo s tem strinjati in to v veliko primerih pomeni, da je proces eh, upočasnjen in dolgotrajen. Eh, Kaj ti? skozi pomoč pride 9 do 10 mesecev. Po eh, nesreči potrebujemo včasih nekaj mesecev, da dobimo zaprosilo od države članice za pomoč. Imamo seznam virov, nacionalnih virov, v okviru opredelitve, da gre za nesreče, ki niso tehnološke narave, ki jih ni povzročil človek. Gre v glavnem za pomoč, skoraj 80 odstotkov pomoči za pomoč, ki se dodeli na regionalni ravni, vendar včasih ni čisto jasno, kakšna je narava nesreče, ali je to naravna nesreča ali pa jo je povzročil človek. Moramo tudi ugotoviti, ali je prišlo do naravne nesreče na ravni regije. V primeru velike suše lahko pride do takšnih nesreč, ki trajajo nekaj časa. In predhodno, predhodno opredelitev govori o desetih tednih po pojavi problema. Tukaj moramo prilagoditi to opredelitev zato, da bi lahko upoštevali ves čas, ki je nujen za to, da pride do učinka takšne nesreče. In to vpliva tudi na znesek. Eh, govorimo eh, o znesku, ki ni znotraj proračuna in prav tako želimo, da se skrajša čas, v okviru katerega se izplača pomoč. Včasih gre za birokratske ovire. Želimo, eh, da bi tudi vse subvencije združili. Predhodno je to bil zelo dolgotrajen proces, ko smo se najprej odločali za takšno subvencijo in jo potem tudi izplačali. In sedaj pa že govorimo o predhodnem plačilu kar je zelo pomembno, da bi eh, pospešili ta proces doljevanja pomoči eh, področjem, ki so utrpela škodo zaradi nesreč. In takšna zgodnja plačila in predhodna plačila eh, bi bila zelo pomembna in bi morala biti vključena v opredelitev regionalnih nesreč. Poleg tega gre za posledice naprimer v sosednji državi, kaj te tehnološke nesreče imajo lahko kasnejše posledice tudi v drugih e, državah, sosednjih še posebej in tudi to bi morali upoštevati. In v duhu, da bi pripravili jasne številke, 1,5 odstotka BDP-ja minimo, da bi merila morala biti jasna, vendar je ta odstotek po našem mnenju nekoliko visok. To bi lahko eh, za ljudi pomenilo, da jim je jasno, ali imajo sploh dostop do takšnega sklada, vendar pri mnogih regijah eh, to ni tako visoko eh, in zato bi ta odstotek moral biti nižji. sedaj bi želel prislihniti prispevkom različnih skupin. To bi bilo v veliko pomoč pri pripravi ustreznega besedila, ko bo to zagledalo luč. Menim, da lahko še veliko storimo, da bi zadeve razjasnili in da bi vse bilo bolj prožno, še posebej, ko gre za zgodnja in predhodna plačila. Hvala. Na tat, danke schön. Da. To je res, hvala lepa za ta zanimiv pregled. Bi želel kdo kaj povedati? Konstance Krel je na seznamu, pa tudi Lena Kolarska Bobinska. Da bi samo vprašala, ali se bo razpravljalo o moje točki ali pa bo predložena. Samo odprli bomo rok brez um, razprave. Hvala. Konstanca, vaše mnenje o tem poročilu, da gospod predsedujoči, gospod Karkas se je opravičil, ker ne more biti tukaj eh, kot eh, poročevalec v senci za solidarnostni sklad in zaprosil me je, da jaz podam njegov odgovor na mesto njega. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki za zelo dobro poročilo. In eh, sam naslov solidarnostni sklad že govori o tem, da je to eden najbolj uspešnih instrumentov, ki ga ima Evropska unija na razpolago. Eh, še posebej, eh, ko gre za konsolidacijo sredstev, ki jo prispevajo večina držav članic, zato da bi se lahko spoprijeli s posledicami nesreč in eh, poročevalka jasno predlaga, da bi opredelili eh, te nesreče, še posebej, ko gre za regionalne nesreče, ter eh, da bi določili merila za oceno škode. Istočasno pa pri opredelitvi same nesreče je to pomembno, da bi lahko čim bolj jasno določili, zakaj kakšne upravičene nesreče gre. Na ta način bi lahko tudi zmanjšali število zavrnjenih prošenj zaradi neupravičenosti. Prav tako bi podprl mnenje poročevalke, da bi eh, upoštevali dejanske eh, okoliščine, pa čeprav nesreča ni upravičena do pomoči. Poleg tega moramo določiti tudi žrtve naravnih nesreč v državah članicah in tudi eh, mobilizacija sama je lahko lahko eh, zelo dolgotrajna in veliko krat eh, tisti viri, ki jih imamo na voljo, ne pridejo pravočasno do vseh žrtev. Ta sklad mora biti bolj prožen s pomočjo pravil in postopkov, ki ga upravljajo. Na ta način bi lahko zmanjšali čas med nesrečo in dodeljevanjem pomoči. Ne smemo pozabiti, eh, da je prav ta hitrost pomembna za učinkovitost pomoči med tem, ko je eh, računsko sodišče kritiziralo eh, ta dolg čas med nesrečo in mobilizacijo. Zato moramo povečati pružnost sklada, kar bi nam omogočilo najti rešitev, zato, da bi pomagali eh, regijam, ki so utrpele školo, bolj učinkovito. Sedaj pa predlog eh, komisije, da bi za leto 2004-2020 izključili ta sklad izven MFF, glede na to, da se mora odzivati na. Um, izjemne situacije in zato mora imeti vedno eh, na voljo dovolj sredstev. Hvala, Konstance, še nekaj dodatnih eh, remark strani poročevalke. No, Najlepša hvala. Želela bi se zahvaliti Konstanci in eh, tudi za vse predloge sprememb, za to, da bi lahko lahko dosegli določen progres. Ali želi komisija kaj v zvezi s tem povedati? Ne. Hvala lepa. Tako, sedaj pa rok za predloge sprememb. Najprej za to poročilo. To je 17. oktober. Potem za naslednja tri poročila, ki jih danes ne bomo več obravnavali, rok pa bomo določili. Najprej poročilo gospe Rule. Tu je rok 27. 11. In potem poročilo gospoda Manke, 27.11. prav tako rok. In Lena Kolarska Bobinska, rok za predloge sprememb je 26. november letos. Hvala lepa. Tako je sedaj sestanek končan. Še pripomba za tiste, ki ste še ostali tukaj jutri, do povdne imamo sestanek z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa vsem. Sestanek je končan.